zaključena. Glasovanje bo jutri ob 12.30. Naslednja seja jutri 25. oktobra 9 do, 12, do 13. In dnevni res ste dobili, je objavljen na spletni strani Evropskega parlamenta, preden zaključim to sejo. Bi se zahvalila tolmačem za njihovo delo. S tem je